gospod predsedujoči spoštovani poslanci pozdravljam delo evropskega parlamenta zahvaljujem se poročevalki gospe lope fontagner za hitro pripravo poročila evropskega parlamenta zahvaljujem pa se tudi pridruženim odborom res ste storili vse kar je v vaši moči da bi dosegli napredek na tem področju še v sklicu tega parlamenta. In veseli me, da se parlament strinja po večini z eh, cilji Evropske komisije za ESS. Gre za integriran eh, sklad, eh, povezan z Evropskim socialnim stebrom in pa z Evropskim semestrom. Gre za poenostavljen sklad z eh, prožnejšim upravljanjem. Na ta način želimo zagotoviti več prednosti za končne uporabnike, pa tudi za državljane. Zagotoviti želimo dobro zdravstveno oskrbo, pomoč tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Prispevati želimo eh, k močnejši socialni dimenziji v Evropski uniji. Torej, Evropski socialni sklad plus bo prispeval k bolj socialni Evropi. Evropski parlament je uložil eh, številne predloge sprememb, za katere se zahvaljujem. Kajti na ta način bo naše besedilo jasnejše. Glede določenih predlogov sprememb pa eh, imamo tudi zadržke, recimo, ko gre za eh, specifično dodelitev sredstev za posamezna področja. vnaprejšnjo določanje nacionalnih ovojnic v še večji meri, kot mi to predlagamo, bi močno omejilo prožnost tega sklada in to bi onemogočilo državam članicam, da se odzovejo na nove socialne potrebe. Vemo, da se te potrebe spreminjajo, poleg tega pa se države članice na ta način tudi ne, bo, ne bi mogle odzvati na specifične dogodke, ki so povezani tudi z evropskim semestrom. Pri tem skladu gre tudi za socialno inovacijo in To želimo bolje povezati z Evropskim socialnim skladom, zato me veseli, da Evropski parlament eh, podpira združitev ponovna uvedba fiksnih zneskov eh, za pododelke bi ponovno onemogočila, da se prožno odzivamo na nepričakovane dogodke. Evropski parlament in še prav posebej odbor Envi je predlagal številne spremembe, eh, predvsem za področje zagotavljanja zdravja. Predlagano je bilo celo, eh, da bi eh, ta instrument ostal ločen instrument. Sicer spoštujemo mnenje Evropskega parlamenta, ampak menimo, da je koordinacija nujno potrebna in da bo boljše usklajevanje pomagalo tako eh, državljanom, kakor tudi politikom na ta način ne želimo podpirati le zdravstvene politike in zagotoviti kakovostne zdravstvene oskrbe, ampak se želimo odzvati na izzive na tem področju v okviru vseh politik Evropske unije. Spoštovani poslanci, z veseljem bom prisluhnila vaši razpravi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa v imenu odbora za proračun gospa Gluanek Moran. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegi, ta eh, sklad plus eh, naj bi zagotovil učinkovite instrumente za socialno Evropo, za katero se socialisti in demokrati že dolgo zauzemamo. Odbor za proračun je seveda podprl to dobro poročilo, vendar pa bi rada izpostavila tri prioritete. Namreč gre za sklad, ki je namenjen najbolj zapostavljenim skupinam in eh, boju proti brezposelnosti. Potrebno je zagotoviti eh, dovolj eh, sredstev, Potrebno je pomagati eh, tudi nevladnim organizacijam, ki se borijo proti socialnemu izključevanju in proti revščini ter lakoti. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za ustrezno eh, povezavo skladov, hkrati pa tudi za zadostno prožnost. In eh, zato se borijo tudi v odboru Empel. Rada bi se zahvalila kolegu Brandu, ki si je za to prizadeval v imenu naše skupine. Temu so nasprotovale skupine, ki eh, se drugače predstavljajo kot eh, progresivne. Zagotoviti je potrebno, da bo ta sklad na voljo čim večjemu številu naših državljanov. Najlepša hvala. Čas se je iztekel. In zaključili bomo šele po 23. uri, to je nekoliko prepozno. Naslednji pa je na vrsti gospod Pirinski v imenu odbora za proračunski nadzor. Hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Odbor za proračunski nadzor je prepričan, da bo ESS plus pod skupnim upravljanjem še naprej upravljal svoje delo, tako kot je zapisano v uredbi o skupnih določbah zagotavljal bo, da bomo imeli še več socialne Evrope in podpirali bomo tudi Evropski stebr socialnih pravic, ki je ustanovljen v tej uredbi. In ESS Plus bo podpiral tudi specifične cilje, prvi od katerih je, da bomo izboljšali dostop do kakovostnih in trajnostnih delovnih mest, ki spoštujejo vso zakonodajo v EU in spoštujejo tudi pravice vseh iskalcev zaposlitve, vključno z mladimi, dolgoročno brezposelnimi in drugimi, med drugim tudi samozaposlenimi in tistimi v socialnem gospodarstvu. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Breso v imenu odbora Regi. Presidente. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovana komisarka, dragi kolegi. Tudi jaz. Yes se bomo sredotočali na nekaj specifičnih točk v tem poročilu, ki smo ga pripravili oziroma v mnenju, ki smo ga pripravili v odboru za regionalni razvoj. Gre za besedilo Evropske komisije in v tem eh, besedilu je zagotovljena tudi vloga evropskih eh, regij. Če želimo doseči cilje tega predloga in če želimo zagotoviti eh, boljšo koordinacijo, je potrebno poskrbeti tudi za boljšo kohezijo. Zahvaljujem se komisiji, da želi poenostaviti regulativni okvir in da želi zagotoviti sinergijo z drugimi skladi. To je namreč pomemben korak eh, k izboljšanju eh, tega sklada. Evropska komisija predlaga tudi povezavo z evropskim semestrom in pa z priporočili specifičnimi za posamezne države. Seveda pa je potrebno sodelovati tudi z upravnimi organi v državah članicah. Določiti je potrebno prioritete, za katere je nujno potrebna uporaba sredstev iz tega sklada. Hrati pa je potrebno okrepiti tudi socialno dimenzijo. Mercedes, upravičujem se, ampak čas se ti je stikal. Hvala lepa, zdaj pa gospod Petra Kamerefert, izvolite. V imenu odbora za kulturo, hvala lepa, gospod predsedujoči. Izobraževanje je ključ za socialno vključenost, ampak v EU imamo še vedno težave na tem področju, kajti izobrazba je še vedno odvisna od številnih elementov, vključno od vključno z debelino denarnice staršev. Erasmus Plus je zato zelo pomemben, zato ga želimo še dodatno podpreti. Zato sem vesela, da smo se v parlamentu dogovorili, da bomo Erasmus okrepili, podprli in da bomo s pomočjo ESS Plus aktivni tudi na tem področju, da bomo zagotovili sinergije med socialnim skladom in Erasmusom. Sredstva bi morali porabiti za to, da pomagamo pri krajšanju, da jim pomagamo pri pripravi in da jim pomagamo pri čezmejnem izobraževanju. To je zelo pomembno, kajte izobraževanje je zelo pomembno pri tem, da prebijemo tisti začarani krok revščine. Samo izobraženi ljudje so lahko osebno in poklicno uspešni. In upam, da bodo države članice to priložnost izkoristile in da bodo zelo pomembno vprašanje izobraž izobrazbe in izobraževanja tako tudi obravnavale. Hvala lepa. Lepo prosim, da se vsi držite časa za govor. Socialisti običajno govorijo nekoliko dlje, kot jim je odmerjeno. Lepo prosim, da se držite časa za govor. Torej gospod eh, Krisogonos je naslednji, vendar ga ne vidim. Zato dobi besedo gospa Post. Hvala lepa. Naš eh, cilj v odboru Libe je bil, da ESS Plus postane orodje za to, da začitimo, razvijamo in pomagamo ljudem. Projekti v prihodnosti morajo biti vključujoči in čim manj, čim manj diskriminatorni. Prav tako morajo zagotoviti boljše možnosti za življenje za vse v EU. S pomočjo tega sklada bi lahko prebili diskriminacijo in izključevanje, prav tako bi lahko poskrbeli, da se bodo urednote iz naših pogodb jemale resno. To želimo doseči s pomočjo tega sklada. Če nam bo to uspelo, bo družba postala trajnostna družba. Tudi sami smo se zavezali k temu, ko smo sprejeli agendo 2030 za trajnostni razvoj. Na koncu se želim zahvaliti poročevalki gospe Lope Fontanje, pa tudi Brandu Benafeju, kajti odlično smo sodelovali na zasedenih poročevalcev v Senci. Držala sem se časa. Da, da, res je. Hvala lepa. Hvala, Soraja. Izjemno ste upravili svoje delo. Klubok dol. Zdaj pa odbor FEM, gospod Kozlovska Rajevič. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, poslanke in poslanci. Najprej želim čestitati poročevalki in poročevalcem v senci za odlično upravljeno delo. Evropski socialni sklad je namenjen izkoreninjenju revščine, spodbujanju mobilnosti in tako naprej. To nam je že znano, v odboru za pravice žensk pa smo vložili nekaj predlogov sprememb, ki so namenjeni temu, da bi odpravili razlike med moškimi in ženskami. Enaki problemi imajo različne vzroke pri moških in ženskah. Naprimer, če ženske ne delajo, ne delajo zato, ker skrbijo za otroke ali za starejše. Če moški ne delajo, je razlog običajno zdravje. Če želimo rešiti te probleme, moramo naprimer poskrbeti za ustrezno nego doma, v primeru žensk, v primeru moških pa moramo uvesti ustrezne programe za zaščito zdravja na delovnem mestu. Povedati želim, da sem zelo vesela tudi, da bomo zdaj več denarja namenili preprečevanju diskriminacije, zato da bomo lahko bolje zaščitili pravice žensk. Hvala. Ja, očitno res samo socialisti govorijo predolgo. Lepo prosim res, da se držite časa za govor. Zdaj pa ELS, gospod Kasa. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Strinjamo se, da mora Evropska unija biti socialna unija. Konkretno moramo ukrepati na področju socialnih vprašanj potrebujemo več rešitev na evropski ravni, zato da se spopademo z socialnimi izzivi. Evropski socialni sklad seveda k temu prispeva, vendar mislim, da bi ga morali še okrepiti. Naši predlogi, naša stališča morajo vedno temeljiti na potrebah družbe. Še posebej, če naša stališča in predlogi vplivajo na delovna mesta in karijere evropskih državljanov. Nov Evropski socialni sklad bo ulagal v državljane, namenjen je temu, da bodo mladi in drugi lahko našli delo. Pomagali bomo delo dajavcem in spodbujali bomo naložbe v več sektorjih. Sklad bo omogočil, da bo Evropa bolj konkurenčna, ne da bi pozabili na socialno razsežnost. Nov Evropski socialni sklad bo nadaljeval zgodbo o uspehu in okrepili ga bomo tako, da bomo združili več skladov. Štiri sklade bomo združili v enega, to bo vodilo do sinergij in mislim, da bo socialna kohezija še vedno, vedno večja, socialno pošteni moramo biti, zaradi tega bomo tudi močnejši. Čim bolj moramo sodelovati tudi na področju socijale in zato smo poskrbeli v tem poročilu. Hvala. V imenu socialistov, gospod Benifej, izvolite. Presidente, grazie, kolega. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa kolegici Lope Fontanje, s katero smo odlično sodelovali. Nov socialni sklad je ključnega pomena. Potrebna je namreč reorganizacija socialnega stebra z konkretnimi ukrepi in ti ukrepi morajo biti koristni za evropske državljane. Zaradi tega sem zelo ponosen, da sem s svojimi predlogi sprememb prispeval k okrepitvi besedila Evropske komisije. Osredotočil sem se na konkretne teme, na boje proti revščini, na socialno izključevanje, na zagotavljanje novih delovnih mest. Sredstva za jamstvo za mlade bodo okrepljena, pa tudi sredstva za pridobivanje novih digitalnih veščin. Ključnega pomena je, da zagotovimo pomoč našim državljanom. Osredotočili smo se tudi na osebe z invalidnostjo. Želimo zagotoviti visoko kakovostne storitve na področju izobraževanja, pa tudi visoko kakovostne zdravstvene storitve. Poleg tega eh, želimo eh, zagotoviti eh, tudi podporo pri vključevanju. Razširili eh, smo pristojnosti eh, tega sklada in eh, vključili tudi lokalne organe, ki financirajo programe vključevanja na lokalni ravni. Po dolgoletnem boju smo uspeli uvesti tudi nov program, namreč jamstvo za otroke. To jamstvo bo zagotovilo številnim otrokom, eh, ki prihajajo iz eh, revnih družin, eh, temeljne storitve. Govorimo o zdravstvenih storitvah in o dostojnih pogojih za življenje ter o ustrezni prehrani. Naše besedilo je ambiciozno besedilo, ki je vredno Evropskega parlamenta. Evropski parlament je namreč zagovornik človekovih pravic skupaj lahko povrnemo zaupanje v naš skupen evropski projekt. Hvala lepa. Hvala lepa, bili ste zelo dinamični in držali ste se tudi časa za govor. Hvala, zdaj pa za EKR, gospod Hoc. Hvala, gospod predsedujoči. Novi ESS Plus predstavlja okrepitev socialne Evrope. Okrepili bomo socialno infrastrukturo, vendar okrepili bomo tudi človeški kapital. Pomagali bomo ljudem, da se bodo spopadli z digitalizacijo, novimi tehnologijami in zagotovili bomo, da mm, bo poskrbljeno za pametno gospodarsko rast. Potrebujemo tudi nov model socialnega varstva, ki bo upošteval demografske spremembe v sodobnem gospodarstvu. Mislim pa, da nismo popolnoma jasni, kar zadeva ulaganje v mlade ali v invalide. Tudi kar zadeva podpiranje Romov in nevladnih organizacij ter mikropodjetij. Pomagati moramo državam članicam, da bodo lahko izvajale svoje pobude, naprimer čezmejno sodelovanje. Potrebujemo konsistentne določbe, ki so tudi pregledne. Hvala. Hvala te pa gospod Selimovič za Ajde, izvolite. Hvala lepa gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti poročevalki, poročevalcem v senci in tudi komisarki za dobro upravljeno delo. To je glavni finančni instrument za vlaganje v ljudi zato da okrepimo socialno kohezijo, da izboljšamo socialno poštenost ter povečamo konkurenčnost po Evropi. Več mesecev smo razpravljali o tem dosjeju, zastavili smo si cilje in tudi priporočila za posamezne države v okviru evropskega semestra. Vesel sem, da bomo pozornost dali socialnemu gospodarstvu na povedovanju potrebovanih spretnosti ter negi in izobraževanju. Prav tako smo zagotovili sredstva za zaposlovanje mladih in nekaj prožnosti smo zagotovili tudi za prihodnost. Do kriz bo prišlo tudi v prihodnosti, seveda. Zato je pomembno, da imamo nekaj prožnosti, zato da se s temi krizami uspešno spopademo. Ampak najbolj pomembno je, da nam je uspelo podpreti dolgoročno vključevanje migrantov v državah v Evropi. Ti ljudje so zdaj tukaj, ne glede na to, ali vam je to všeč ali ne. Ne glede na to, kakšna je vaša predlagana rešitev za ta problem, vsaka država potrebuje zmogljivosti in denar za to, da opravi potrebno delo, da se ti ljudje vključijo v evropsko družbo. In vesel sem, da nam je to uspelo. Prav tako smo izpostavili, da je treba pomagati staršem, ki živijo sami svojim otrokom. Prav tako želimo zagotoviti lažji dostop do izobraževanja. Mislim, da s tem dosjem ne bomo dosegli čudežev, tako je tudi pri vseh drugih dosjejih, ampak. Mislim, da bomo v naslednjem mandatu videli, da bo zaradi tega Evropa močnejša in boljša. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa v imenu zelenih gospa Reintke. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, gospa komisarka. Razkol na področju sociale je eden največjih problemov v Evropi danes. Referendum o Brexitu je pokazal, da v Evropi, ne samo v Združenem kraljestvu, pa tudi druge, živi velika skupina ljudi, ki meni, da zanemarjamo njihove socialne probleme. Njihove socialne probleme moramo rešiti. Ne tako, da skupno solidarnosti zapustimo, da bi zapustili Evropsko unijo. Ne, Evropska unija mora postati bolj socialno pravična in reševati moramo predmere socialne neenakosti. In Evropski socialni sklad je en delček v tej sestavljanki. Energetska revščina revščina na področju stanovanj, poštena tranzicija in boj proti socialni izključenosti. Vse to so elementi, ki jih moramo nasloviti. Evropski parlament je dokazal, da se je pripravljen spopasti z neenakostjo. In zdaj morajo tudi svet in države članice pokazati, da so pripravljeni na to. Če ne bodo, bodo ogrozili prihodnost Evropske unije same. Hvala. Hvala lepa. V imenu skupine GUE NGL, gospa Kostadinka Kuneva. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pogajanja o strukturnih skladih so nekaj, kar potrebujemo. Ne moremo si zatiskati oči pred stroški. Vprašanje, ali se želimo socialno Evropo ali ne sredstev bo v naslednjem programskem obdobju manj, to pomeni, da jih bo manj tudi za ta področja. Imamo pa novo časovno obdobje z novimi izzivi. Ljudje se starajo, mladi ne najdejo več dela, težave imamo z migracijami in tudi revščina nas veliko stane. Evropa potrebuje socialen obraz. Drugače bo Evropa pač razpadla, zato ker bodo ljudje vedno bolj besni in razočarani. Zato potrebujemo konkretne cilje na področju sociale in ti cilji morajo biti tako obvezujoči kot cilji na področju gospodarstva. Hvala lepa. Hvala, s tem je konec govornikov v imenu političnih skupin, zdaj pa govornike v lastnem imenu. Gospod Hetman je že v nizkem štartu, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Vesel sem bil, ko sem prebral predlog komisije v zvezi z novo uredbo o ESS. Mislim, da je dobro, da združimo več dopolnilnih in dopolnjujočih se instrumentov. S tem bomo lažje pokazali, da imamo zdaj enoten cilj, ki vključuje 11 bolj specifičnih ciljev, naprimer izobraževanje, socialna vključenost in trg dela. Parlament želi izpostaviti tudi vlogo regij, kajti regije ne bodo samo prejemnice ali institucije, ki upravljajo z ESS, ampak regije so tudi tiste, ki najbolj poznajo državljane, so najbližje ljudem. V odboru za zaposlovanje smo dosegli kompromis, ki ga je podprla večina političnih skupin in upam, da bomo pogajanja s svetom izvajali hitro, zato da bo predlog tudi čim prej sprejet. Hvala, gospa Jongerius, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Revščina je pogost pojav pri nas. 25 odstotkov otrok je ogroženih zaradi revščine. In odrasli, naprimer, potem nikoli ne nadomestijo tega zaostanka, kar zadeva dostop do zaposlovanja in tako naprej. Jaz sem socialna demokratka in ponosna sem na to sprejeli smo pobude. 5,9 milijarde evrov je Evropski parlament namenil boju proti neenakostim na področju sociale. In upam, da boste tudi vi prispevali k temu, tako kot mi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa López Bermejo. Izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Na začetku želim pozitivno oceniti obstoj tega sklada in namen tega sklada. To je dober instrument, vendar moramo ga še izboljšati. Predvsem moramo poskrbeti, da bo na voljo več finančnih sredstev. Evropski delavci, ko se enkrat znajdejo v prekernem položaju, povzročajo velike stroške za države, ker se želijo spet vključiti v trg dela. Zagotoviti moramo enake možnosti, usposabljanje. Čaka nas tudi veliko dela na področju brezposobnosti mladih. Razmisliti moramo tudi o sinergijah z drugimi skladi, naprimer InvestEU. Prav tako moramo poenostaviti upravljanje. Ampak mislim, da bomo vseeno imeli veliko težav pri reševanju strukturnih težav v EU, če ne bomo obravnavali tudi drugih problemov v okviru evropskega semestra. Hvala, gospa Ribeiro je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ta sklad je parlament sprejel, pozdravil, ampak seveda ne smemo pozabiti na prednosti v evropskem stebru. Gre za poenostavljen program, zato ker bo dostop lažji, prav tako moramo poskrbeti, da se bodo poraba in sredstva prilagajala pravim potrebam ljudi. Kajti, če želimo premest, premestiti ovire na področju sociale in geografije, moramo podpirati tiste projekte, ki bodo pomagali pri socialnem razvoju. Naprimer, jamstvo za zaposlovanje mladih je dober primer tega. To je zelo pomembno tudi na podeželju, kajti tam so zahteve specifične, tam je manj možnosti za zaposlovanje kot drugod. Ne smemo pa pozabiti, da smo Evropa regij in naš namen je zmanjšati razlike med regijami. Regije pa seveda potrebujejo različne odgovore glede na to, kakšne so realnosti na terenu. Hvala, gospa Blinkevičiute, izvolite. Hvala lepa. Visoka stopnja revščine je problem za celotno EU, zato moramo graditi socialno Evropo. Dopolniti moramo evropski stebr socialnih pravic, tako da spodbujamo zaposlovanje, napredek in enakost med spoloma. Boriti se moramo proti revščini, še posebej revščini otrok. Zato moramo zagotoviti ustrezno financiranje za ukrepe socialnih politik. Proračun ESS moramo okrepiti. Ena tretjina ESS plus bi morala biti namenjena boju proti revščini in socialni izključenosti. Zato se Skupina socialistov in demokratov zauzema za to, da bi vsaj 6 milijard evrov namenili jamstvu za otroke, zato da bi premagali visoko stopnjo revščine otrok v Evropi. Prav tako moramo pomagati revnim ženskam v EU, kajti pokojnine žensk so do 40 odstotkov nižje od pokojnin moških. In pomagati moramo, da bodo ženske lažje uravnotežile poklicno in zasebno življenje. Če jim bo to uspelo, bo tudi manj revnih žensk. Hvala. Gospod Detjen je naslednji. Izvolite. Mikro. Mikro. Mikrofon, prosim. Gospod predsedujoči, gospa komisarka. Samo tisto, kar lahko dojamemo, lahko podpremo. ESS plus financira projekte v vsej Evropi, ki pomagajo, da ljudje na drugačen način doživijo Evropo. V prikrajšenih regijah se ljudje sprašujejo, kaj nam pomaga Evropa. No, socialni sklad tukaj daje pravi in odločen odgovor. Evropa vlaga v ljudi. Nadaljno izobraževanje, socialna varnost ali ponovna vključenost v trg dela in družbo. To so cilji ESS. Pri strukturnih spremembah Evropa pomaga ljudem. Danes je revščina še zelo razširjena, to lahko prebijemo, če pomagamo naprimer otrokom. Evropa pomaga otrokom, ki so ogroženi zaradi revščine. Naprimer, brezplačne knjige, brezplačni obroki v šolah in Če to ne bo dovolj, morajo poseči tudi šole. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Evelin Regner. <laughs> Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, hvala, gospa komisarka. Potrebujemo več denarja za boj proti brezposobnosti mladih. Mladim moramo dati perspektive. Vsak otrok mora spati na toplem. Vsak otrok ima pravico tudi do obroka v šole. Potrebujemo dobro financirano jamstvo za otroke, zato da bo vsak otrok v EU deležen brezplačnega zdravstvenega varstva, dobre namestitve in ustrezne prehrane. In to pomeni,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 gospa je slovecka. Cilj ESS Plus je izboljšati usposabljanje za namene trga dela. Dejavnosti, ki jih bo podpiral sklad, morajo poskrbeti ustrezne znanje, spretnosti, naprimer digitalno znanje, ki bo v naslednjih letih zelo pomembno. Gospodarstvo se spreminja. Industrijska revolucija 4.0 bo prav gotovo to zahtevala. Delavci morajo postati bolj kvalificirani, prav tako mladi, ki vstopajo na trg dela. Spremembe se dogajajo hitro in zato potrebujemo dodatna sredstva, ki jih bomo vlagali tudi v napovedovanje sprememb na trgu dela. Zahvaljujem se za odlično upravljeno delo pri tem poročilu v skladu ESS Plus in strinjam se. Sporočevalko, ki pravi, da je treba zagotoviti boljše dostopanje do trga dela za tiste, ki so najbolj ranljivi. Poskrbeti moramo tudi za nice, vedno več sredstev iz tega sklada moramo zagotoviti za to. Gospa Ward, ena minuta. Dolgoročno brezposelni, pa tudi druge naljive skupine v združenju kraljestvu bodo še bolj prikrajšane zaradi brexita, saj se bo izgubilo veliko sredstev iz Evropskega socialnega sklada. 40 lokalnih združenj predstavlja mlade v Angliji in ta združenja ocenjujejo, da potem, ko bomo izgubili ESS, pa tudi Evropski sklad za razvoj podeželja, bodo te službe za mlade izgubile približno 160 milijonov funtov na leto po brexitu. Kot članica Združenega kraljestva sprejela veliko sredstev za podporo mladih in ti so prav gotovo nesrazmerno utrpeli posledice vrčevalnih ukrepov. Odkar so Turci prevzeli oblast leta 2010, pa je prišlo do izrazitih rezov v proračun v Angliji. Združenje za mlade v moji regiji je povedalo, da bi brez ESS-a veliko mladih na leto izgubilo podporo. Prav tako bi se izgubilo veliko delovnih mest za osebje. 20 tisoč mladih bi postalo brezposelnih in ne bi imeli pomembne podpore. Vaš čas za govor je potekel. Notis Marijas, izvolite. Hvala lepa. Varčevalna politika gospodarsko-politična prilagajanja in tako naprej so vodila do tega, da imamo na milijone brezposelnih in revnih v EU. ESS Plus lahko financira ukrepe na tem področju in poskrbi, da bomo lahko ukrepali na več ravneh. Naprimer, borimo se lahko tudi proti revščini otrok. Revščina otrok se je zelo razpasla. Pomagamo lahko tudi dokoročno brezposelnim, tudi brezposlenim mladim lahko pomagamo pri iskanju zaposlitve. Vsekakor moramo imeti na voljo instrumente za izobraževanje in nadaljnje izobraževanje, zato da lahko ohranimo korak z globalizacijo. Ne smemo pa pozabiti niti na ljudi s posebnimi potrebami, tudi oni morajo biti deležni pomoči v okviru ESS. In pomagamo jim lahko naprimer na področju zdravstvenega varstva mislim, da lahko zahtevamo več kot samo zaposlovanje. Hvala, zdaj pa gospod João Pimenta Lopes. Obrigado, senhor presidente. A proposta mais do que a sua. Najlepša hvala, gospod predsednik. Bolj kot struktura, cilji, porazdelitev finančnih sredstev je pri skladu pomembno to, da je ogrožen ravno zaradi tega, ker je podvržen evropskemu semestru, ni dovolj proračuna, ni dovolj sredstev, tukaj treba upoštevati tudi pogojevanost, ki jo usiljuje Evropska komisija. Obenem pa moramo to združiti tudi z ukrepi iz Invest EU, če želimo več pozitivnih posledic. Uložili smo tudi predloge sprememb, tako da bi poskrbeli za boljše vrednotenje tudi investicij ter zagotavljanje javnih storitev izobraževanja zdravstva. Mislim, da moramo sredstva uporabljati kot instrument, s katerimi se bomo soočili za situacijo tistih najbolj prikrajšenih, ustvariti moramo nova delovna mesta, se spopasti z revščino in obenem povečati tudi temeljna sredstva tega sklada. To je instrument, ki nam daje možnost, da bo situacija postala bolj stabilna. Najlepša hvala za to 60-sekundno intervencijo, zdaj pa Mihajla Šojdrova. Najlepša hvala. Nova uredba za ESS bo prispevala k bolj učinkoviti uporabi skladov. Ne bo prišlo več do podvajanja ali pa prekrivanja različnih skladov, lahko pa bomo pri tem združevali različne cilje. Novi predpisi bi morali biti koristni tudi za boljše izvajanje, obenem pa naj bi se skrčilo tudi upravno breme. Vzpostavljanje povezave z evropskim semestrom je po mojem mnenju dobra zamisel, tako bomo lahko bolje dodeljevali sredstva, se držali prioriteta v tistih primerih, ko države članice ne upravijo svojega dela. Obenem pa mislim, da nam bo to omogočilo tudi boljšo premustitev socialno-ekonomskih razlik med državami članicami. Dobro je vnesti nekaj več prožnosti v uporabo teh skladov. Zdaj bomo lahko prilagodili uporabo sredstev kontekstu. Na češkem bomo na primer lahko še naprej podpirali skupine mladih in otrok. Hvala. Zdaj pa gospa Konečna. Najlepša hvala. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala gospa poročevalka. Žalostna resnica je, da se v evropski družbi še vedno soočamo s številnimi socialnimi izzivi. Več kot 100 milijonov državljanov živi na meji revščine. Na češkem je veliko državljanov tudi zadolženih in prihaja tudi do zasega njihovega imetja in premoženja. Zaradi tega ne verjamajo več v pravičnost. Te težave zaostrujejo ne le življenjske pogoje, ampak ustvarjajo tudi izrazite pritiske v evropski družbi. Zato me veseli, da bo ta sklad pomagal ljudem na področju zaposlovanja, zdravstva, zagotavljanja javnih storitev, socialnega vključevanja. Evropska unija ne sme pozabiti na to, da je najboljša naložba naložba v ljudi in v njihova življenja. Naši ljudje si zaslužijo takšne pogoje, saj se bodo tako lahko razvijali. Zdaj pa še Jose Farija. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospa komisarka. Najprej čestitam gospe Lope Fontaneza izvrstno upravljeno delo pri tem doseju. Evropski socialni sklad je temeljni gradnik Evropske unije, ki se danes sooča z socialnimi primankljaji. Potrebujemo boljšo skrb za naše ljudi, tako v smislu socialne varnosti, zdravstva, potrebujemo tudi več letno strategijo, ki bo presegla okvire politike in bo dobro dopolnjevala izvajanje ukrepov na lokalni ravni. ESS plus naj bi poskrbel za 413 milijonov evrov do tako se bo zagotovil pravičen dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev, obenem bodo zagotovljene konkurenčne cene, tudi v smislu dolgoročne oskrbe, nege. Poskrbeli naj bi tudi za centre odličnosti, za upravljanje na lokalni ravni. Upoštevali bomo tudi potrebe družin, tako da nobeden državljan ne bo puščen ob strani.

Najlepša hvala. Gospa komisarka Thyssen, hvala. Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci. Evropski parlament je ponovno ponazoril pomen ISS, e plus, in to bo tudi temeljni gradnik za nadaljna pogajanja. Seveda je komisija odprta za nadaljevanje dialoga in bo delovala tudi kot pošten posrednik. Prepričana sem in v to polagam tudi upanje, da bo romunsko predsedstvo še nadaljevalo razprave, sploh v smislu sprejemanja tega doseja v letu 2019. To bo pomembno tudi za naslednje programsko obdobje evropsko financiranje in pa naložbe v ljudi dobro ponazarjajo skupne evropske prednote, spodbujajo se tudi pravičnost, socialni napredek. So pa seveda pomembni tudi konkretni ukrepi, s kateri bomo opolnomočili in zaščitili naše državljane, tako zaposlene kot brezposelne, moške in ženske. Tiste, ki so bili v Evropski uniji rojeni, pa tiste, ki so se rodili izven Evropske unije, pa so vendarle postali državljani Evropske unije. ESS Plus je instrument, ki bo še posebej prepoznaven pri evropskih državljanih, je tudi instrument socialne kohezije in pa na vzgor usmerjene socialne konvergence. Prepričana sem, da po zaslugi močnih zavez evropskih sozakonodajalcev, še posebej pa Evropskega parlamenta, da bo Evropska unija v boljšem položaju zato, da bo lahko izpolnila pričakovanja naših evropskih državljanov v naslednjem večjetem finančnem okviru. Najlepša hvala za intenzivno delo. Čestitam vam, da ste tako hitro napredovali in čestitam tudi vsem, ki ste pri tem sodelovali. Konkretno pa se zahvaljujem še poročevalki. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa ima ponovno besedo poročevalka gospa Lope Fontanje. Najlepša hvala. Gospod predsednik, ponovno se lepo zahvaljujem kolegom in kolegicam za odlično sodelovanje pri tem poročilu. Prav tako se zahvaljujem Evropski komisiji za zakonodajni predlog. Nismo imeli veliko časa, vendar le nam je uspelo oblikovati uravnoteženo dobro besedilo in to po zaslugi tega, da imamo vsi skupni cilj. Želimo si boljšo socialno Evropo. To pomeni, da smo bili ambiciozni in in na naši predlogi so dosegli tudi vse splošni konsens. Seveda moramo nekatere stvari še izboljšati, ampak dogovor na ravni odbora EMPL bo koristen za vse evropske državljane, ne glede na to, kje živijo. Tako bomo lahko izboljšali tudi socialno kohezijo. Evropski socialni sklad Plus bo sklejen tudi z Evropskim socialnim stebrom in pa členom. 246.pd.eu. E Upoštevali bomo lahko tudi različne ozemeljske resničnosti, ki obstajajo znotraj posameznih držav članic. Posredovali oziroma podarili bomo dve jasni sporočili. Prvo bo za evropske državljane. Evropski državljani so najpomembnejši za Evropsko unijo in zato bomo naredili vse, kar je v naših močeh, zato da bomo izboljšali njihove življenjske pogoje in kakovo življenje. Potem pa še drugo sporočilo, to je za svet Evropske unije. Tukaj na Evropskem parlamentu smo pravili svoje delo, ki je obrodilo sadove in če bo to poročilo sprejeto, bomo pripravljeni za začetek pogajanj. Kot poročevalko se zavedam, da bo to delo težavno, ampak upam, da bo romunsko predsedstvo lahko sprostilo svoj koledarček, zato da bo našlo nekaj časa za začetek pogajanj. Tako kot drugi kolegi in kolegice, upam, da bomo lahko že v tem zakonodajnem ciklu zaključili s tem poročilom. Najlepša hvala. Lepo se zahvaljujem poročevalki. Mislim, da vam lahko že zdaj čestitamo za upravljeno delo. Razprave pri tej točki konec. Jutri bomo glasovali o tem poročilu. Zdaj pa še zadnja točka na dnevnem redu. Zato imamo na voljo še pol ure, to je poročilo Paskar Arimon. Gre za posebne določbe za cilj evropsko teritorijalno sodelovanje. Interreg. Imam pa prošnjo za vse poslance in poslanke. Omogočil bom, da se znotraj postopka CatchDA oglasijo tisti, ki še niso govorili v okviru tega postopka prej. Zavedati se je treba, da je že zelo pozno. Vsaj 29 minut imamo sicer še na voljo in trenutno naj bi zaključili 23 čez 11, kar je že zelo pozno. Zdaj ima besedo Pascal Arimo, izvolite. Ja, sehr geehrter Präsident, werte Frau. Spoštovani gospod predsedujoči, gospa komisarka, spoštovane kolegice in kolegi. Ravno kar sem zelo pozorno spremljal glasovanje v britanskem parlamentu in moral sem ugotoviti, da je bil izpogajan sporazum zavrnjen. Brexit pomeni eh, tudi konec čezmejnega sodelovanja. Interreg pa pomeni ravno nasprotno. In eh, glede na to, da živim v eh, mejni regiji, lahko iz izkušenj povem, da ta program Interreg, eh, ki se je pričel izvajati leta 1990, zagotavlja povezanost številnih obmejnih regij in to je zelo pomembno. Kaj ti meje in, in ovire moramo odpraviti tudi v mislih naših državljanov kot poslanec tega parlamenta sem se zauzemal za sodelovanje, za čezmejno sodelovanje. Sprejeli smo šest, oziroma pripravili smo 46 kompromisnih predlogov in pri glasovanju v odboru so vse stranke soglasno sprejele to poročilo. Kaj ti? In uh, To je bilo sporočilo vseh obmejnih regij. Ne smemo dovoliti slepih ulic. Evropa mora biti na voljo vsem. In kot parlament s tem pošiljamo jasen signal. In sicer, da bi zagotovili 1,4 milijarde evrov za finančno, naslednjo finančno obdobje. In Mi smo predvideli 11,1 milijarde, zato eh, je za nas še prav posebej pomembno, da se torej eh, ta znesek poveča. Nikakor pa ne bi smelo biti nobenih rezov, kajti čezmejno sodelovanje je ključnega pomena za celotno Evropo. Še prav posebej v tem trenutku, ko govorimo o notranjih mejah v Evropski uniji in sicer vedno pogosteje ovire na mejah pa še zmeraj obstajajo in ljudje, ki živijo na obmejnih območjih, eh, pogosto najprej opazijo, kaj v Evropi deluje in kaj ne. Pogosto tukaj potekajo tudi pilotni projekti. Gre za iskanje rešitev med različnimi regijami in med različnimi obmejnimi regijami. To je tisto, kar Evropa zares potrebuje, drage kolegice in kolegi. Pri pripravi tega zakonodajnega predloga je eh, bilo za nas pomembno tudi izvajanje praktičnih čezmejnih projektov. Želeli smo ga zagotoviti več sredstev in eh, nismo želeli, da bi morali nosilci projektov način eh, delovanja spreminjati, kajti zakaj bi spreminjali nekaj, kar že dobro deluje. Tega ne bi smeli početi. Pomembno je bilo tudi, da ohranimo tako imenovane mikroprojekte. Ti morajo biti del programa in njihovo izvajanje je potrebno poenostaviti. Veseli me, da smo pripravili zelo praktično poročilo, ki nima nobene povezave z bruselskimi olepšanimi besedili. Kajti to je poročilo, ki temelji na prispevkih deležnikov na terenu. Papirologija predstavlja resno uviro za številna podjetja in pa posameznike. Zaradi tega je potrebno upravno breme zmanjšati in mislim, da so predlogi eh, komisije v tem pogledu ustrezni. Poleg tega smo določili tudi kriterije, ki vključujejo podnebne spremembe, varstvo okolja in tako naprej. In program Interreg mora predstavljati simbol. Torej, če bi nekdo eh, želel posneti film o Evropi, bi moral eh, povabiti različne udeležence tega programa, da bi povedali kaj več o tem projektu. Najlepša hvala, zmanjkalo vam je časa. Zdaj pa v imenu odbora Deve gospa Teokarus, ki je bila najavljena, ampak je ne vidim v dvorani, tako da predajam besedo kar gospe komisarki Tisen. Izvolite. Ponovno se vam lepo zahvaljujem, gospod predsednik, za besedo. V imenu Evropske komisije se zahvaljujem poročevalcu gospodu Arimonu, pa tudi poročevalcem v senci za kakovostno poročilo, pa tudi za kontinuirano podporo na področju teritorijalnega sodelovanja, ki ga poznamo tudi pod imenom Interreg. Cenimo hitro delo odbora regij. Glede na to, da je časovnica pred nami natrpana, je bistvenega pomena, da bomo pripravljeni, ko se bo začelo naslednje programsko obdobje. Komisija je pripričana, da bo svet storil vse, kar je v njegovi moči, zato da doseže napredek pri tem dosegu in da začne s pogajanji čim prej. To je še toliko bolj pomembno, glede na to, da je evropsko teritorijalno sodelovanje v osredju evropskega projekta. Sodelovati moramo preko meja in izven meja ter se soočiti s skupnimi izzivi. Naj podarim nekaj ključnih novosti našega predloga. Prevetrili naj bi strukturo interega, zato da bi odpravili prekrivanja in podvajanja, ki škodijo učinku za posamezne regije. V predlogu povdarjamo tudi pomen funkcionalnih področjih, naprimer morskih območij, obenem pa želimo zagotoviti tudi boljše sodelovanje preko meja, torej čezmejno sodelovanje tudi v pomorskem sektorju. Namen tega predloga je okrepiti tudi strateško razsežnost prihodnih programov. Programi morajo biti bolje povezani z obstoječimi strateškimi okviri in političnimi pobudami. In še Na zadnje, celotni okvir moramo izrazito poenostaviti in manj sredstev namenjati upravnim zadožitvam in nalogam, ter se bolj osredotočati na rezultate in dejanski učinek. Evropska komisija ceni, da priznavate naše delo na področju poenostavitve, vas pa pozivamo k temu, da še naprej sodelujemo pri tem, da se delo poenostavljanja nadaljuje. Programi Interreg čezmejno sodelovanje se bodo še v večji meri kot prej osredotočili na medinstitucionalno sodelovanje, s čimer bomo reševali težave na mejah, obenem pa bomo vlagali tudi v skupne storitve v javnem interesu. Uskladili in poenostavili bomo evropsko ozemljsko sodelovanje, ki ga lahko na ta način okrepimo in ga popeljemo na višjo raven. Najlepša hvala, gospod predsednik. Najlepša hvala, gospa komisarka. Zdaj pa za odbor. Proračun, gospod Kovnik. Hvala lepa, gospod predsedujoči, eh, gospa eh, komisarka, drage kolegice in kolegi. Živim v regiji, v obmejni regiji, kjer živijo eh, Belgici, Nizozemci in Nemci. Zakaj je tako zelo pomembno, da imamo program Interreg? Zaradi tega, ker gre tukaj za čezmejno sodelovanje, ki povezuje ljudi in eh, ki je ljudem v veselje. In to je tisto, kar eh, ljudje od Evrope pričakujejo. In zaradi tega je tudi pomembno, da je parlament zahteval več sredstev za eh, te programe. Ne želimo zgolj nadaljevanje tega programa, ampak želimo nadaljno izgradnjo programa Interreg. Le na ta način bomo tesneje povezali Evropo. V imenu odbora za proračunski nadzor pa moram povdariti tudi, da je zelo pomembno, da se zmanjša upravno breme, kajti upravno breme pogosto zahteva več časa kot projekt sam. In potem uh, ljudem to vrstni projekti več niso v veselje. Mi pa želimo ljudi navdi, navdušiti nad Evropo in zaradi tega je potrebno te programe razvijati še naprej. Najlepša hvala, zdaj pa v imenu odbora Kult marlene mizzi. mister president signora commissario gli strumenti finanziari li huma. gospod predsednik spoštovana komisarka finančni instrumenti ki se omenjajo v tem poročilu so zelo pomembni za regionalni razvoj kulturo izobraževanje v evropski uniji to je bistvenega pomena če se želimo evropske unije v kateri bodo državljani v središču. Če se želimo zagotoviti enake priložnosti za vse evropske državljane, ne glede na to, iz kje prihajajo. Kultura in izobraževanje sta zelo pomembna vidika, sploh če želimo odpravljati meje. Potrebujemo dovolj sredstev v ta namen in tudi poročevalec je upravil v tem smislu dobro delo. Se pa moramo bolj osredotočiti na izobraževanje. Le tako bomo lahko izboljšali konkurenčnost,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 Gospod predsednik, najlepša hvala. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Arimonu, pa tudi gospe komisarki Tisanovi. Mislim, da je danes že jasno, da to področje ni zastarelo, ampak je to nekaj, kar je zelo relevantno. Nekatere regije kot so regije Severne Irske niso tako gosto poseljene in zato je bistvenega pomena, da ljudje sodelujejo. Potrebujemo sodelovanje vseh ljudi v nekem obmejnem območju in v takih primerjih vidimo, kako dragoceno je to. Tudi v nekaterih drugih območjih, ki niso prioritetno obravnavana, naprimer na škotskem, je bilo zaradi programov Interreg